spoštovane gospe in gospodje danes eh, žalujemo za cenjenim kolegom našega parlamenta žalujemo za kolegom Miguelom de Segadura Cabral Portašom ki je 24. aprila umrl v starosti samo 53 let kolega Portaš je študiral gospodarstvo. Potem pa je sledil svojemu poslanstvu in postal novinar. Poklic novinarje upravljajo mnoga leta in to zelo angažiramo in ko vsi vemo za veliko strastjo. Miguel je bil 2004 prvič izvoljen v Evropski parlament. gospe in gospodje, Miguel je bil kot 15-letni eh, fant eh, aretiran eh, od tajne policije Salazarja v Lizboni zaradi svoje aktivnosti. Sodeloval je v nageljni revoluciji, ki je pripeljala do diktature na portugalskem. Vse svoje življenje je bil strasten levičarski aktivist in žareči branitelj demokracije. Kolega Portaša sem spoznal kot prepričanega evropejca, ki je vsem eh, srcem se boril za socialno pravičnost eh, in demokracijo. Čeprav nisva bila, kot tudi ne z drugimi, vedno istega mnenja, smo vsi lahko doživljali, kako konstruktivno in pozitivno je deloval tudi v zelo kontroverznih eh, razpravah. Bil je človek, ki je odkrito povedal svoje mnenje, resnično pošten kolega, ki se nikoli ni skrival za postopkovnimi vprašanji, temveč je bil vedno pripravljen poiskati odločitev in jo sprejeti za demokratično večino in je tudi sprejel, če na koncu odločitev ni bila njemu uprit. In bil je človek, ki je stal za svojo besedo. Mislim, da nišče od nas ne bo pozabil njegovega smisla za humor. Miguel je bil eden od kolegov, ki je znal se smejati sam sebi. Njegov smeh nam bo vsem ostal v spominu. Naše misli so v teh težkih časih pri njegovi družini in njegovih prijatelji, ki bodo organizirali jutri tudi spominsko slovesnost v Evropskem parlamentu, na katero vas ljudno vabim. Izgubili smo izjemnega člana našega parlamenta. Premagala ga je zakrpna bolezen. Izgubili smo velikega poslanca. Evropskega parlamenta. Hvaležen bi vam bil, če bi lahko podali minuto malka v njegovo čast.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 spoštovane gospe in gospodje, dragi.